Szanowni Państwo, pozwalam sobie <clears throat> otworzyć. Dame i gospodje, dovolite mi, da otworim prvi sestanek našega odbora za regionalni razvoj. To je naš ustanovni sestanek v novem mandatu 2009-2013. Spomniti vas želim, da ta parlament oziroma da ta odbor v sedanji obliki in velikosti deluje šele drugi mandat, kajti prej je bil naš odbor samo del odbora za promet. Tako da lahko rečemo, da imamo kot samostojni, polnopravni parlamentarni odbor pet let izkušen. Danes pa začenjamo z novim mandatom tega parlamentarnega organa. V veliko čast mi je, da lahko predsedujem temu delu našega sestanka. To pa zato, ker sta predsednik in prvi podpredsednik odsotna. Sam sem bil drugi podpredsednik, zato mi je danes pripadla čas, da predsedujem prvemu delu našega današnjega sestanka. Sedaj pa prehajam na angliščino. Rad bi vas obvestil in vas spomnil, da je namen tega sestanka vzpostavitev predsedstva tega odbora. Potekala bo izvolitev. Najprej bomo morali izvoliti predsednika, potem pa še podpredsednike. Naj vas spomnim, da v skladu z našim pravilnikom velja, da če imamo enega kandidata za eno mesto, obstaja možnost, da potrdimo kandidata za klamacijo. Obstaja še druga možnost in sicer tajno glasovanje, potrebujemo pa osem članov, ki bi to zahtevali, namreč glasovanje, tajno glasovanje. To se je zgodilo, oziroma to velja tako za predsednika kot za podpredsednike. Predlagam torej, da začnemo kar z volitvami. Najprej bi želel pridobiti informacijo glede sklepčnosti. Ali lahko danes legitimno izvolimo novega predsednika odbora? Sekretarjat, prosim, da nam poda informacije, ali smo sklepčni na današnjem sestanku. Dobil sem informacijo, da smo sklepčni in da lahko organiziramo izvolitev novega predsednika. Torej, postopkovno je naslednja točka ta, da pozovem k kandidaturam za predsednika. Sprašujem torej, kateri član in katere politične skupine nam bo podal predlog za nominacijo kandidatov. Gospod Van Nistelrooy, koordinator skupine EPP. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči, z velikim veseljem bom to naredil. Odbor za regionalni razvoj je zelo pomemben odbor in kot ste dejali, je to sedaj naš drugi mandat. V imenu EPP želim predlagati gospod Hübner. Je novo izvoljena članica parlamenta, vendar je izjemno dobro usposobljena za upravljanje te naloge, zelo dobro se spozna na to tematiko in mislim, da bo našemu delu nov zagon. Zato skupina EPP predlaga gospod Danuto Hübner kot predsednica tega odbora. Hvala lepa. V skladu s poslovnikom moram sedaj vprašati člana, ki je bil predlagan ali ki je bila predlagana ali sprejema kandidaturo. Da, strinjam se, hvala. Hvala tudi vam. Pridobili smo torej soglasje kandidatke. Lahko torej rečemo, da so vsi pogoji poslovnika izpolnjeni. Ali ima kdo še kak drug predlog v zvezi s kandidaturo za predsedniko tega odbora? Politično je to seveda možno, vendar to lahko ustorile politične skupine. Še kakšna pripomba? Prosim, predstavite se. François Fonsi iz skupine Zelenih. Seveda se strinjamo s predlagano kandidatko. Kandidatka je bila predlagana strani skupine EPP. Imam pa eno vprašanje. Gospa Hubner je bila evropska komisarka. Verjetno se bomo v odboru ukvarjali tudi z vprašanji, s katerimi se je gospa komisarka ukvarjala v času svojega mandata v komisiji. Zato me zanima, ali ne bo prišlo do prekrivanja tem, kako bomo rešili ta problem. Hvala lepa. Bi morda gospa komisarka odgovorila na to vprašanje? Nisem še predsednica odbora tako da ne morem dati konkretnega predloga glede tega vprašanja, ki je bilo postavljeno. Lahko pa si predstavljam, da v vsaki situaciji, kjer bi lahko prišlo do tega potencialnega konflikta interesov, bi lahko prišli do rešitve v primeru hiringa. Če bom izvoljena in če bom predsedovala temu odboru, bi morda lahko prosila enega od mojih namestnikov, da predseduje sestanku, če bi bila taka želja strani kolegov, ki zastopajo stranko zelenih in če bo ta stranka tudi formulirala to kot eh, zahtevo. Ampak naj močno povdarim, da s tem, da postanem poslanka v tem parlamentu in predsedujem temu odboru, to ne pomeni nujno, da prihaja do konflikta interesa lahko vam zagotovim, da se bom močno potrudila, da se izognem situaciji, ko bi sploh prišlo do takega suma. Močno sem prepričana, da če nekdo spoštuje pravila, potem ne more priti do take situacije. Tako da zaupam, da bomo poiskali rešitev tudi za to konkretno situacijo, o kateri je kolega govoril. No- Hvala.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 Uh, Najprej najlepša hvala. Moja naloga sedaj je, da nadaljujem z vodenjem tega sestanka in naslednja naloga je, da organiziramo izvolitev štirih podpredsednikov. Če sem prav razumela, se tudi ni nič spremenilo, tako da ni potrebno, da gremo še enkrat skozi postopek v zvezi s klepčnostjo. Najprej kandidati za mesto prvega podpredsednika odbora. Gospa Krel. Äh, äh, Hvala, gospa Hübner. Najprej mi dovolite, da vam čestitam za izvolitev za predsedujoča odbora za regionalni razvoj. Eh, želim, eh, da bi zelo dobro sodelovali Želim si, da bi glede to, da ste prišli iz komisije v parlament, da to ne bo predstavljalo za vas težav in da boste ustregli našim eh, željam za nadaljne delovanje. V imenu svoje politične skupine bi Trava Kakisa eh, predlagala kot prvega podpredsednika. Jaz mislim, da bi on zelo dober. Prvi podpredsednik na vaši strani prihaja iz Krete se je zelo dosti ukvarjal s strukturno politiko in to je torej naš predlog za prvega podpredsednika. Uh, you, uh, <coughs> Najlepša hvala. Če sem prav razumela Konstance, je gospod Stavrakakis pristal na to, da bo kandidiral za to mesto. Gospod Stavrakakis. Povej, komentarji pa psihijo, da ti vkaršam. Da, sprejemam kandidaturo in se zahvaljujem. Thank you. Thank you uh, is... Hvala lepa. Moje naslednje vprašanje je, ali imamo še kakega kandidata za mesto prvega podpredsednika. Ne vidim, da bi imeli še kakega kandidata, torej lahko nadaljujemo z glasovanjem za aklamacijo. Opomnili so me, da moram na glas povedati, da smo od vseh kandidatov dobili tudi izjavo o finančnih interesih. Zelo pomembno je, da tudi to veste, namreč, da so bili vsi ti pogoji izpolnjeni. Nadaljujemo z drugo izvolitvijo in sicer pozivam k predstavitvi kandidata za mesto drugega podpredsednika tega odbora. Gospod Van Nistelroj, ponovno. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej mi dovolite, da izrazim zadovoljstvo ob vaši izvolitvi in naj predstavim kandidata za mesto drugega podpredsednika. Radi bi predlagali gospoda Markusa Piperja, Bil je poslanec tudi v prejšnjem sklicu parlamenta in si je v preteklosti zelo prizadeval pri delu v tem parlamentu. Marko Spiper je torej naš kandidat za drugega podpredsednika. Marko Spiperja eh, sedaj sprašujem, ali se strinja s tem, da bo kandidat za izvolitev na to mesto? Ja, gospa predsedujoča, še enkrat iskrene čestitke, zelo rad bom prevzel to nalogo in se že veselim, da bom lahko z vami delal. Eh, Hvala lepa. Moje naslednje vprašanje je sedaj, ali imamo še kakega kandidata za mesto drugega podpredsednika tega odbora? Če ne, in mislim, da ne, potem tudi tokrat glasujemo za aklamacijo. Markusa vabim, da se nam pridruži na panelu. Hitro gremo kar na naslednjo točko, to pa je izvolitev tretjega podpredsednika. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Najprej vam želim čestitati za izvolitev da mesto pod. Od mesta predsednica odbora regij, lepo zdrav v našem odboru. Naj povem, da skupina Alde podpira gospo Husmanova. Omenjena poslanka je bila že v prejšnjem sklicu parlamenta poslanka, Tudi takrat je bila podpredsednica in naša skupina jo podpira. Žal je danes ni z nami zaradi nekaterih osebnih težav, se pa je opravičila in prosila, naj sporočimo, da sprejema kandidaturo. Declaration. Hvala lepa za to izjavo. Imamo še kakega kandidata za mesto tretjega podpredsednika? Vote, but... Če ne, bomo tudi tokrat glasovali za aklamacijo. Uh, Gremo naprej. Zadnje glasovanje, glasovanje za četrtega podpredsednika tega odbora. Sprašujem, ali imamo kakega kandidata. Izvolite. Gospa predsednica, skupina zelenih predlaga gospoda Mistranopolusa, ki prihaja iz Soluna in se seveda zanima tudi za težave, s katerimi se soočajo v področju sredozemlja in na Balkanu. Tudi sam, gospa predsednica, bi vam rad čestital za izvolitev in želim predsedstvu veliko uspeha skozi celoten mandat. Uh, Hvala lepa. Sprašujemo kandidata, ali se strinja s kandidaturo που εκλέγει κατά στη θέση της Προέδρου. Και... Ja, dovolite mi, da tudi jaz čestitam k vaši izvolitvi in seveda želim izjaviti, da sprejemam kandidaturo. Nekaj časa traja, da dobimo tolmačenje vse jezika, ampak hvala lepa za to izjavo. Imamo še kakega kandidata za to mesto? Če ne, potem glasujemo za klamacijo. Vsem se želim zahvaliti za ta hiter in kratek postopek. Če dovolite, bi izkoristila samo dve minutki časa, da se vam zahvalim in povem, da viso zelo visoko cenim vaše zaupanje. Naj povem, da vam bom na voljo, da bom učinkovita, da bom čim bolj produktivna predsednica temu odboru. Nedvomno bomo morali delati skupaj in poskusiti doseči konsens glede naših skupnih izzivov in skupne vizije. To velja za vse politične skupine. Gradili bomo na tem, kar je ta odbor v preteklosti že dosegal. Ta odbor je preteklih pet let zelo trdo delal. Upam, da bodo potekale ne samo politične razprave, ki bodo ključnega pomena v prihodnih letih, ampak da bo ta odbor opravil tudi veliko konkretnega dela. Sama sem trdno zavezana temu, za kar se vzemamo in želim si, da bomo spodbujali tudi ustvarjalnega duha pri delu v tem odboru. Še enkrat hvala lepa. Sedaj pa, če se ne motim, gremo lahko kar naprej na redno zasedanje tega odbora. Torej tudi uradno zaključujem prvi del. Ustanovno zasedanje je s tem zaključeno. Sedaj pa začenjamo z rednim sestankom. Prejeli smo osnutek dnevnega reda, ki vam je bil razdeljen in če so me prav obvestili, ste ta dokument dobili vsi. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Naj vam povem, da zaenkrat nismo dobili nikakršnih predlogov glede spremembe dnevnega reda in če torej tudi v tem trenutku nihče ne želi spremeniti dnevnega reda, ugotavljam, da je dnevni red v obliki, v kateri je bil razdeljen, sprejet. Ima kdo kak predlog? Ne, torej je dnevni red sprejet. Lepša hvala za to. Sedaj pa naj povem še to, da, so, da je zapisnik seje odbora regij z dne 16. aprila 2009 bil pravkar razdeljen. Tega ni treba potrjevati, vendar ste to dobili zgolj v vednost. S tem lahko pridemo na točko tri dnevnega reda, sporočila predsednika. Rada bi predstavila samo tri točke pod točko sporočila predsednika. Kot prvo, v zvezi z proračunskim mnenjem, to je nujna zadeva v prihodnih nekaj tednih, naj vas spomnim, da smo v preteklosti že imenovali pripravljavca mnenja za leto 2010, gospa Petrev iz EPP, vendar pa gospa žal ni bila ponovno izvoljena. Sedaj smo pred izzivom, pravim izzivom zato, ker je naš koledar zelo poln mnenje glede proračuna, seveda želimo sprejeti. Tradicija je, da ko pride do take situacije, do polnega koledarja in do precej nekontroverznega vprašanja, potem se za pripravljavca mnenja predlaga predsednik. In to je tudi moj predlog, ali se strinjate, da bo predsednica odbora tudi pripravljavka mnenja glede proračuna za leto 2010. To je vprašanje za vas, Lambert. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da imate povsem prav. Gospa Petrev dejansko ni bila ponovno izvoljena. Naš odbor pa mora kljub temu zagotoviti, da bomo odigrali svoje mnenje pri pripravi proračuna. Mi moramo podati svoje mnenje. In res je, da je metoda, o kateri ste govorili, tista, ki se je uporabljala tudi v preteklosti. Namreč, da predsednik prevzame to vlogo in poskrbi, da se ob pravem času izda tudi naše mnenje. Če se pogledamo dokument, vidimo točko, ki jo želim še zlasti povdariti. Kot odbor za regionalni razvoj smo v preteklosti predlagali več pilotnih inovativnih projektov, ki so bili financirani Predsednica prekinja. O tem bomo razpravljali pod peto točko. Sedaj se moramo dogovoriti samo, kako bomo delali. No, Ta postopek sprejemam, svoje pripombe bom prihranil za kasneje. Še kdo? Ja, äh, Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Najprej bi hotela vprašati, vi ste pravkar dali eno izjavo in sicer rekli, tam, kjer bo prišlo do eh, konfliktov interesov, ste, boste upoštevali, da je potrebno delati sensibilno. Ampak, kar, eh, če gre za predloge komisije, če boste zdaj vi kot predsedujoča prevzeli to, se mi zdi, da je to problematično. Zato mislim, da bi bilo dejansko dobro, če to predate enemu od podpredsednikov ali pa če ostane to pri politični skupini. Glede na to, da moramo načelno o točkah še razpravljati. Uh, uh, Hvala za to pripombo. Sama ne vidim težave v tem in če želite predlagati prvega podpredsednika, bo to verjetno v redu. Ampak ali ima kdo še kako drugo pripombo? Gospa Krel? Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz moram reči za mojo politično skupino, jaz podpiram predlog, da to dela predsedujoča, ker se mi zdi, da to ni problematično. Vsaj eh, zadnjo in predzadnjo leto eh, smo pri razpravi o proračunu v odboru imeli mm, o, dogovor z komisijo, torej tu ni bilo nobenih težav. Zato mislim, da tu ne bo prišlo do konflikta interesov. Jaz bi pa potem potem dejansko, kot je rekel gospod van Istleroj, eh, hotela še pripomniti, da predlogi, ki smo jih dali eh, lansko leto, bi bilo treba poskrbeti, da bodo vključeni v zdaj proračun za leto 2010, zato ker so to projekti, ki eh, trajajo dve leti in je treba to zagotoviti. Želim ponoviti, da bo razprava potekala pod točko 5. Sedaj pa Imamo predlog gospe Šrter. Ne vem, ali ima kdo še kako pripombo s tem v zvezi. Yes, yes, yes. Izvolite. Uh, you, <clears throat> uh. Hvala, gospa predsednica. Sam sem poročevalec za proračun za naslednje leto in kot ponižni nadomestni član tega odbora bi rad povdaril, da poteka naša razprava s svetom. Osnutek proračuna poslanci dopolnijo. Zato je ta osnutek proračuna pomembno gradivo in ne vidim nobenega problema v tem, da bi nova predsednica in nekdanja komisarka opravila to delo. Zdi se mi, da je nesmiselno, uh, da predvidimo, da bomo imeli težave, če ne uporabimo ustreznega gradiva glede PDB-ja. Hvala lepa. Comment, any other comment? Še kaj? Gospod Šreter, sprašujem, ali ustraja pri svojem stališču? V tem primeru bomo to obravnavali na sestanku koordinatorjev in pač poiskali ustrezno rešitev. Izvolite. Ja, da mi kot zeleni ustrajamo eh, na svojem stališču. Yes. Dobro, to vprašanje bomo torej obravnavali na sestanku koordinatorjev. Ta sestanek bo potekal takoj po naši redni seji. Sedaj pa želim povedati samo to, da je rok za uložitev predlogov sprememb 10. avgust. Glasovanje o snutku mnenja bo potekalo na sestanku 2. septembra, ker smo pač pod časovnim pritiskom. Strinjamo se torej, da bomo vprašanje pripravljavca mnenja obravnavali na sestanku koordinatorjev. Moje drugo sporočilo v okviru te točke se nanaša na hearing novega komisarja za regionalno politiko. 9. julija je konferenca predsednikov dosegla soglasje glede lažjega postopka v zvezi s tem zaslišanjem in eh, kandidat za komisarja se bo predstavil našemu odboru 2. septembra. potem pa bo sledil sestanek koordinatorjev, na katerim bo ocenjeno zaslišanje in bo predstavljena tudi ocena zaslišanja konferenci predsednikov parlamenta. S tem se naša vloga verjetno tudi konča. Glasovanje o potrditvi pa bo verjetno potekalo na delnem zasedanju meseca septembra. Naslednja stvar, o kateri vas želim obvestiti, pa se nanaša na to, kar imate na mizah pred seboj. In sicer gre za dokumente, ki se nanašajo na kohezijsko politiko. Tam boste našli tudi kar nekaj zapisov, ki se vam bodo morda zdeli koristni. Zaenkrat je to na voljo samo v angleščini septembra pa boste dobili po elektronski pošti tudi ustrezne druge jezikovne različice. To otegne biti še zlasti zanimivo za nove člane našega odbora. Tam prejmete informacije namreč o politikah, s katerimi se bomo ukvarjali, o glavnih vidikih teh politik. Najdete pa tudi informacije v zvezi z praktičnimi napotki glede vsakodnevnega delovanja odbora, glede sekretarjata, glede vloge svetovalcev političnih skupin in tudi drugih vprašanj. Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, tako glede politike, kot tudi glede odbora samega, vam je seveda na voljo sekretarjat in to, kadarkoli bi te informacije potrebovali. To je torej bilo tretje in zadnje, kar sem imela povedati po točko sporočila predsednika. S tem prehajamo na točko številka štiri. Če ni dodatnih pripomb, gremo na potrditev urnika sej v letu 2009. Tudi to vam je bilo razdeljeno. Naj vas obvestim, da je ta koledar že potrdil prejšnji sklic tega odbora in če ni nobenih želja po spremembah, potem ni potrebno, da o predlaganem urniku glasujemo. Če ni nobene pripombe, potem ugotavljam, da je ta predlagani urnik ratificiran reflect on this so we can also nobenih pripomp ni. Torej, lahko ugotovim, da smo prijeli tudi to informacijo. Sedaj pa prehajam na točko številka 5. Proračun za leto 2010, oddelek 3, komisija. Seveda gre za zelo pomemben moment in zelo pomemben element dela našega odbora. V mestnem obdobju je sekretarjat že pripravil osnutek mnenja, ki vam je bil razdeljen. Naj vam povem oziroma ponovim to, kar sem povedala že v vodu, da imamo roke glede vložitve predlogov sprememb k temu osnutku mnenja. O teh predlogih sprememb in o osnutku mnenja bomo glasovali na začetku našega naslednjega sestanka, ta pa bo potekal 2. septembra. Sedaj bi rada odprla razpravo, kaj ti na podlagi pripomb Konstance Krel in Lamberta van Nistelroja sem razumela, da nekateri pripombe želijo podati. Torej odpiram razpravo. beste voorzitter. Ehm, Hvala, gospod predsedujoče. Ni potrebno, da je ta razprava zelo dolga, ker se mi zdi, da smo o nekaterih točkah že govorili. No, pri peti točki. Če bo svet zmanjšal proračun za regionalno politiko, potem se mi zdi, da je prav, da se odzovemo in to je skladno tudi s prepričanjem tega odbora. Zagotoviti moramo, da bo proračun ostal na prvotni ravni. Gre torej za te stvari, ki so vključene, kar je dobro. In tudi jasno je, da to prihaja strani našega odbora. Želim pa nekaj povedati glede točke 4. Gre za nekaj, nad čimer smo zelo navdušeni, tako kot vsi drugi odbori. Govora je o inovativnih pilotnih projektih. Mi smo se odločili za tri različne teme. In sicer. Prvič, kohezija na globalni ravni. S tem smo se ukvarjali z velikim zanimanjem, ker nas je zanimalo, kako smo zadnjih 20-30 let sploh delali na koheziji, kako smo zagotavljali ustrezno kohezijo znotraj Unije in sedaj se lahko nečesa naučimo. Morda bi lahko te lekcije razširili tudi na globalno raven in se o tem pogovorili z druženimi narodi. Na tem smo delali že dve leti in če bomo prišli do pozitivnih rezultatov, potem bo to postala stalna proračunska postavka in bomo tudi deležni stalnega financiranja. Potem so tukaj še dva projekta, ki smo jo imeli. Projekt Erasmus. Tukaj smo imeli na regionalni ravni upravljavce s temi sredstvi. Na to pa je bil tu še tretji projekt glede posebnega položaja romske skupnosti v različnih delih Evropske unije. Projekt Erasmus smo izuzeli, ker ni bilo proračunske postavke za leto 2010. To je prav. Želimo pa, da se podari ne samo točka 4, pač pa septembra oziroma čim prej, želimo tudi več informacij o napredku strani komisije. Dejstvo je namreč, da je v odboru vladalo veliko nadušenje, zdaj pa me zanima, kaj se dogaja in kaj se je zgodilo s sredstvi. Torej, pozdraviti je treba to, da bodo za leto 2010, da bo vključena 2 milijona na projekt. Želimo pa tudi več informacij v zvezi s tem, kaj se je zgodilo. Konstance Krelj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi hotela spomniti na to, da moramo na vsak način se zavzeti za to, da ti projekti, ki smo jih lani predlagali, se nadaljujejo, da dobijo tudi subvencije. Bilo bi zelo smotrno, če bi nam komisija lahko podala poročilo, kaj se je že zgodilo in mislim, da letos, glede na to, da pilotni projekti potekajo dve leti, da ne bi smeli razmišljati o novih pilotnih projektih, temveč bi morali poskrbeti za to, da jih eh, tiste, ki so bili lani predlagani, začeti smotrno realiziramo in da vidimo, kakšni bodo rezultati teh pilotnih projektov in na osnovi tega delamo dalje. Mislim, da bi v tem smislu morali malce spremeniti mnenje v zvezi s proračunom. Najlepša hvala, izvolite. Ja, frau Vorsitzende. Da. Are you hearing me or not? Me slišite? Oprostite, ampak hotel sem postaviti eno vprašanje. Kolikor vem, govorimo o proračunu za leto 2010. Postavil bi eno samo vprašanje, enostavno vprašanje. Kolikor vem, morajo države članice zagotoviti celotno dokumentacijo glede skladov za regionalni razvoj in to do konca lanskega leta. Potem pa mora komisija analizirati, ali so države izpolnile vse obveznosti glede plačil in kakšna bodo nadomestila. Tukaj je govora o kohezijskih skladih. Kolikor vem, imajo države članice na tem področju še čas, da sporočijo, kako bodo prilagodile kohezijske sklade. Nikjer ni govora o izpolnitvi programa glede regionalnih skladov. In to seveda lahko vpliva tudi na proračun za leto 2010. Opravičujem se, če je moje vprašanje neumno. Nanaša pa se na proračun glede leta 2010. Kaj pa rezultati v zvezi s strukturnimi skladi za leto 2004 do 2006? Šele konec lanskega leta so države članice predložile vso dokumentacijo. Ali potem še teče razprava? Yes, please. Mm -hmm. Da. Gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi, moje vprašanje se navezuje na to. Vedno znova dobimo uh, uh, informacije, da sredstva za dolgove pritekajo zelo uh, eh, poradično in da se zadev ne da uporabiti. Uh, zato bo tev vprašati oziroma prositi, da dobimo informacijo in to čim prej, Eh, kakšni so eh, zaostanki v eh, proračunu oziroma kako poteka udejanjanje sredstev iz proračunskih vrstic. Hvala lepa, gospa predsednica, govorim o Mačarsko. Dovolite mi, da nekaj povem glede spravnega proračunskega postopka. Vprašanje, o katerem se pogovarjamo, vprašanje, ki so ga načeli člani tega odbora, to so vprašanja, o katerih smo se pogovarjali tudi v spravnem odboru. V imenu parlamenta smo dali enostransko izjavo. V njej smo po eni strani pozdravili korake komisije, zaradi katerih naj bi plačila bila pospešena. Nekatere odločitve so v tem duhu bile sprejete spomladi tudi v parlamentu. Priporočili smo tudi nekatere nadaljne ukrepe. Po drugi strani pa me zelo veseli, da je bilo menjeno to, da ne zadošča, da države članice porabijo ta sredstva, pač pa se morajo bolj osredotočiti tudi na uspešno in učinkovito porabo teh sredstev. Ali se ta sredstva porabljajo za to, da se zagotovi izpolnjevanje ciljev, s tem namenom se namreč ta davkoplačevalska sredstva tudi dodelijo in s tem namenom smo želeli opozoriti, da proračun, na katerem sedaj delamo, mora biti tak, da bo ustrezal kriznemu kontekstu. Komisija mora združiti vse oblike načrtov za pomoč, poiskati ustrezne vire financiranja. Ne moremo spregledati dejstva, da je v okviru kohezijske politike na voljo ogromna količina sredstev. Želimo jih dodeliti za tiste cilje, ki lahko pomagajo preoblikovati gospodarstvo. Vprašanje pa je, ali so vsi programi držav članic ustrezni. Vemo, da je tukaj razpon zelo širok, ampak morda bi lahko poudarili, da države članice smejo ponovno razmisliti o programih in lahko zagotovijo, da so sredstva bolj ciljno usmerjena za povečanje BDP-ja, za povečanje MSP-jev, za ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest. Tako enostransko izjavo je parlament dal v času spravnega postopka, obveščeni pa smo bili, da svet z naklonjenostjo gleda na to vprašanje In ker gre za zelo pomembno vprašanje, se želi svet na to vprašanje vrniti septembra. Če bo možno, naj bi to vprašanje bilo deležno podpore obeh strani. Kolikor poznam filozofijo tega odbora, Lahko rečem, da se to zelo ujema s filozofijo tega odbora. Kot poročevalec za to vprašanje bom regionalnemu razvoju in s tem povezanim vprašanjem namenil še dodatno pozornost. Menim, da bo naš manevrski prostor, ki je zelo majhen, moral biti izkoriščen. V celoti lahko podprem to različico tega osnutka mnenja. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz mislim, da odbor za proračun tako dobi od komisije podatke, kako eh, poteka to financiranje. In zato za nas verjetno ne bo problem, da tudi mi pridemo do te informacije. Hotela pa bi dati eno pripombo. Če dobimo številke, jih dobimo za proračunsko leto 2008. To pa je leto, kjer kjer je en velik del operacionalnih programov šele bil potrjen. In kot bi veste, eh, najpoznaje čez štiri tedne boste tudi vi vedeli, da enostavno ni bilo tako uh, lahko začeti s izvajanjem programov. Prosim vas, da to pomislite, ko boste govorili o stopni izkoriščenosti eh, sredstev za leto 2008 in če to ne boš tako visoko, kot bi se mi želeli. Mi ne moramo reagirati tako, da bi zmanjšali sredstva, ki bodo na voljo v letu 2010. Hotela bi spomniti na to, da imamo uh, metodo en in dva oziroma en in tri, se pravi, da eh, posamezne države članice mora, eh, dobijo eh, denar oziroma ga morajo izkoristiti po dveh oziroma treh letih po začetku eh, poteka programa. Eh, ta čas imajo potem sredstva na voljo. Drugače pa tega ne moramo poti, eh, pomakniti bolj nazaj. In stvar je takšna, da leta 2009 sredstva, ki niso bila uporabljena, ne, se ne morajo uporabiti. 2013 to enostavno naš pravilnik ne dovoljuje. To se pravi, da moramo eh, se zauzemati za to, da bi operacionalne programe čim prej potredili v smislu tega, kar smo se mi tukaj odločili in da se to tudi pričene udejanjati. In da se da tudi denar na voljo oziroma finančna sredstva na voljo eh, v pravočasno. Po mojih izkušnjah eh, moram reči, da eh, je komisija dobro to delala, da je dala ta finančna sredstva na voljo in če bo premalo denarja, pa je potem možno to popraviti z nadomestnim zahtevkom. Jaz mislim, da je bila vedno politika odbora, da eh, se vedno vračamo na ta osnutek, eh, zato ker svet do zdaj ni delal ravno v eh, interesu parlamenta in regij. Uh, Še kakšna pripomba v zvezi s proračunom? Je morda z nami predstavnik komisije če je, potem bi prosila za komentar. Če predstavnika komisije ni, potem vam bomo poslali informacije, tako ko se bo sekretarjat s tem pokvarjal. Čisto na kratko bi hotela eh, pripomniti, da bomo mi dali predloge za spremembe. Kot eh, politična stranka zelenih mi smo eh, mnenja, da eh, cilji niso v. Eh, korist, torej eh, eh, eh, boja proti podnebnim spremembam in mi bi hoteli nekaj dodati, neke spremembe v proračun, ne bomo predlagali novih proračunskih vrstic, mi se strinjamo s tem, da to, kar je bilo dogovorjeno, da je treba, eh, da ti pilotni projekti eh, trajajo dve leti in da se z njimi nadaljuje. Eh, tu bomo na vsak način sodelovali s tisto politično skupino, ki je to tudi že predlagala. Torej, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za to pripombo. Morda še kakšna pripomba? Se strinjamo torej, da bo sekretarjat pridobil informacije, ki jih zahtevate in vam jih čim hitreje posredoval. Naj potrdim samo to, da kadar komisija pripravlja predlagana plačila in obveznosti za prihodnja leta, upošteva določene dejavnike eden izmed teh dejavnikov je tudi napredek pri posameznih operativnih programih. Prav tako komisija ugotavlja, kako hitro so se izvajali programi v preteklosti, na podlagi tega potem sprejema svojo odločitev. Se strinjamo torej, da bo sekretarjat poskrbel za to? Dobro. Rok pa je 10. avgust. Naj še enkrat ponovim, 10. avgust je postavljeni rok. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Razno. Je morda kaj, kar bi radi omenili pod točko razno? Če ne, potem lahko zaključim s sestankom. Sedaj pa prosim koordinatorje in predsedstvo, da ostanejo v dvorani za sestanek koordinatorjev. Vsem ostalim pa želim